sta se odbora INTA in PEH odločila, da eh, bosta pričela z medinstitucionalnimi pogajanji pred eh, prvim branjem v svetu v skladu z pravilom 69D poslovnika. Stališča parlamenta so na voljo na spletni strani plenarnega zasedanja in eh, ta besedila bodo objavljena tudi v zapisniku.